ki so se javili, po minuto vsak. Gospa Mina Gil, ena minuta. Je ni v dvorani, besedo torej dobi gospod Pospešil, ena minuta. Najlepša hvala, gospod eh, predsedajoči. Res je, rad bi obrazložil svoje glasovanje k resoluciji o islamski državi. To glasovanje ni bilo poimensko in želel bi, da državljani EU in moji voljivci v Češki republiki vedo, da sem glasoval za to resolucijo eh, boj proti islamski državi. To se mi ne zdi posebej nevarna formacija, ne bi tega sploh pomenoval država ali organizacija, ampak gre dejansko za skupino ljudi, ki eh, so storili več kaznevih dejanj eh, proti človeštvu in več zločinov proti človeštvu. In pomembno je, da zavezniške sile okrepijo svoje sodelovanje in eh, ustrezno ocenijo, ali je morda potrebno okrepiti našo prisotnost na območju v boju proti islamski državi. Če ne bomo storili ničesar, se bojim, da se ta nevarnost lahko razširi tudi na druge države, kar se zdaj dogaja v Severni Afriki. Hvala lepa, gospod eh, Carthy. Uh, ni prisoten, zato bi se dobi gospod Polčak, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz bi rad dejal, da sem glasoval proti islamski državi, torej sem glasoval za resolucijo. Mislim, da v tej dvorani ni niti enega poslanca, ki ne bi glasoval za to resolucijo. Ampak v obrazložitvi svojega glasovanja, pa bi vendarle rad izpostavil naslednje. Pomembno je, da države članice EU in eh, ostale zaveznice ukrepajo enotno proti islamski državi v idealnem scenariju z mandatom Varnostnega sveta OZN. In eh, veseli me, da sem dobil to priložnost, zato da lahko še dodatno izpostavim to potrebo. Seveda lahko eh, do neskončnosti obsojamo aktivnosti islamske države, ampak če ne bo dovolj odločnosti na strani zaveznikov na globalni ravni, mislim, da se ne bomo znebili islamske države prav k malo. Hvala, gospod Jar, ena minuta. Hvala lepa. Predsedoči, tudi sam sem podprl predlog resolucije. Vse točke so pravilne. Še prav posebno deveta točka predloga resolucije pa me veseli, kaj ti nekoliko gre tukaj tudi za vzroke in resnično gre za to, da iraško vlado pozivamo, da je resnično reprezentativna. In vse politične skupine, vse etnične skupine družbe se morajo v upravi Iraka in v vladi najti. Zato sem se veselil, da je včasih to neuključevanje vodilo tudi do radikalizacije. In sedaj je ta predlog uravnotežen in sedaj je potrebno uveljaviti vse te točke. Hvala lepa. Domnul... Eh, Hvala lepa. Besedo dobi gospod eh, Briva. Ga ni v dvorani. Zato besedo dobi gospod Kelly. Ena minuta. Eh, Hvala lepa. Najprej mislim, da je škoda, da nismo imeli poimenskega glasovanja pri končnem glasovanju, tako da bi potem lahko zapisali in bi bilo zabeleženo, da je velika večina poslancev v Evropskem parlamentu brez zadržkov obsodila dejavnosti IS. To je eno najbolj brutalnih gibanj, če to lahko tako imenujemo, kar jih je svet videl. veliko držav po svetu sedaj imamo, ki skušajo spoštovati človekove pravice, sedaj pa vidimo dejavnosti islamske države, obglavljanja, obnašanje do žensk, prisilne poroke, novačene vojakov. To je zastarelo in to moramo obsoditi brez zadržkov in uporabiti vse metode, ki jih imamo, da zagotovimo, da se take dejavnosti izkoreninijo in jih ne bo več v prihodnje. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zapisnik današnje seje.